Gospe in gospodje, prijazno vas prosim, da se posedete, kajti začeti želimo z sestankom, prvim sestankom odbora za pravna vprašanja, pravne zadeve. Toplo vas pozdravljam. Ponovno izvoljene člane oziroma poslance in poslanke iz vseh držav članic, pa tudi vse tiste, ki ste danes prvič tu v odboru Juriju prijazno pozdravljam tudi osebje, tolmače, politične svetovalce in vse tiste, ki pomagate pri delu našega odbora. Govorim angliško, zato da, bo, da bodo stvari kar se da jasne, da bo postopek jasen. Kajti danes je prvi sestanek, ki mu predsedujem samo zato, ker sem bivša podpredsednica in bolj ali manj sem edina, ki je ostala še iz prejšnjega predsedstva. Predsedovala pa bom temu odboru vse dokler ne bomo izvolili novega predsednika oziroma predsednice odbora Juri. Sestanek se tudi uradno začenja. Zdaj bom precej brala. To pa zato, ker si želim jasno slediti poslovniku in pa tudi pravilom izvolitve predsednika. Zato je treba biti tukaj zelo natančen in se držati eh, podrobnosti v poslovniku. Najprej vas želim opozoriti, da je namen današnjega sestanka eh, ustanovitev oziroma izvolitev predsednika in pa štirih podpredsednikov tega odbora, eh, skladno z, z členom 204 poslovnika. Poslanci in poslanke morate imeti s seboj svoje glasovalne kartice. Če jih nimate, potem morate zdaj zaprositi za nadomestno kartico. Prosim vas, da torej pogledate, če imate s seboj svoje kartice. Morda jih ne bomo potrebovali, ampak samo tako, da preverimo, ali jih imate, kajti to je pač uradna dožnost upamo, da se bo lahko morebitne težave razrešile čim prej. Tako da, če imate kakšen problem, mi to prosim nakažite. Težav ni, dobro, potem gremo naprej. Najprej bomo izvolili predsednika oziroma predsednico, potem pa podpredsednike, podpredsednice. Imena nas, nam, predlaganih namestnikov so naslednja. Gospod Angel Jambas, oziroma pravičujem se, če vašega imena nisem pravilno izgovorila. Dobrodošli kot nadomestni član. Če se bo mm, z nadomestnim članom kaj spremenilo v okviru posamezne politične skupine, bi morali to povedati, preden začnemo z glasovanjem nobenih sprememb pri namestnikih. Dobro, potem pa prihajamo na glavno točko današnjega sestanka, kar je izvolitev predsednika oziroma predsednice. Kvorum je četrtina članov, kar pomeni sedem članov odbora. Kvorum je dosežen. Sklepšni smo in lahko veljavno glasujemo. Kdo je član za predsednika, predsednico odbora Juri? Ste ženska? Jaz sem. Mr. Sietka, please. <laughs> Gospod Sietka, vi ste kandidat. Dziękuję pani przewodnicząca. E, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Veliko veselje in veliko čast mi je, da vas lahko v imenu največje politične skupine ELS pozdravim, da lahko pozdravim tudi vse nove poslanke in poslance v tem odboru ob začetku vsakega mandata, vsakega sklica, vedno najprej rečemo, da si želimo plodno sodelovati s vsemi v prihodnih petih letih. V imenu ELS bi imenoval kandidata oziroma kandidatko. Pavel Sloboda je naš kandidat za predsednika odbora Juri. Uh, Najlepša hvala, gospod Zvjevka zato da ste gospoda Svobodo predlagali za kandidata. Zdaj pa pomembno vprašanje, gospod Svoboda, ali se strinjate s tem, s to kandidaturo? Strinjam se. Hvala. Imamo še kakšnega kandidata? Ne. Ni več drugih kandidatov za predsednika. Tako da prehajamo na glasovanje. Gospoda, svobodo lahko potrdimo s ploskanjem, kar je najbolj učinkovit, najbolj preprost način glasovanja. In zato prosim, da se vsi tisti, ki strinjate s tem, da gospod Svoboda postane nov predsednik, zaploskate. Gospod Kavada želi besedo. Mikrofon, prosim. Merci, je veux. Želel sem povedati, da eh, podpiram izvolitev s ploskanjem. Uh, nice you... Zelo prijazno. Hvala, da podpirate postopek. Tako, zdaj pa prosim, da vsi tisti, ki želite, da gospod Svoboda postane predsednik, zaploskate. Tako, pozorno sem pogledala po dvorani in jasno je, da ste postali predsednik. Bili ste izvoljeni, gospod Svoboda. Želim vam zelo uspešno predsedovanje temu odboru in prosim vas, da se nam pridružite tukaj na govorniškem odru in prevzamete predsedovanje odboru Juriju. Work, Ladies and gentlemen, uh, dear colleagues. Gospe in gospodje, spoštovani kolegi, najlepša hvala za izkazano zaupanje. Skupaj bomo v zelo zanimivih časih, v zelo zanimivih razpravah in v tem času se bomo tudi spoznali. Dejali so mi, da je treba sestankom čimprej nadaljevati. Eh, nadaljevati. In ravno zato govorim angliško, ker ne želim izgubljati časa po nepotrebnem. Tako da, če se strinjate, predlagam, da kar nadaljujemo z izvolitvijo prvega podpredsednika odbora. subtil, aha, ni ga več z nami. Nadomestna je šla, ni več z nami. Kvorum mora biti ena četrtina članov, to je sedem poslancev, sedem nas je, vsaj sedem in tako da lahko glasujemo. In kdo kandidira za prvega podpredsednika odbora? Uh, sorry, I just wanted to tell you the following thing. Se vključujem samo. To sem želel povedati, da smo v, na sestanku pred sestankom uh, Libe, odbora Libe, smo imeli sestanek politične skupine socialistov in tak, tam sem bila izvoljena kot uh, koordinatorica naše skupine, tako da nisem več kandidatka za podpredsednico odbora Juri. Lidija Gering naj bi postala nova podpredsednica. Torej, Lidija Geringer de Odenberg je kandidatka socialistov. Najlepša hvala za to informacijo. Torej, imamo eno kandidatko za prvo podpredsednico odbora, gospa Lidija Geringer Dodenberg, če sem pravilno zgovoril. Hvala. Gospod Göringer je predlagala vaša skupina, če sem pravilno razumel. Zdaj sprašujem gospod Geringer, ali se strinja s kandidaturo? Strinjam se. Hvala. Glede na to, da imamo samo eno kandidatko, lahko zopet uh, glasujemo s ploskanjem. Gospa Geringer, prosim, da se mi pridružite tu na govorniškem modru, da zavzamete svoje mesto. Tako, zdaj pa gremo naprej na izvolitev drugega podpredsednika. Še vedno smo sklepčni. In sprašujem vas, kdo je kandidat za drugega podpredsednika?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 in naj bi predstavil mojo kandidaturo. Ampak, če me ne bo nihče predlagal, se bom predlagal sam. Se upravičujem. Um. Uh, Chairman, I'm quite happy to predsednik, no, bom rešil kandidata, predlagal ga bom kot kandidata v ene skupine ALDE. Predlagam kolega torej uradno. Zelo prijazno. Še kdo morda kandidira za mesto drugega podpredsednika? Ne, dobro. Potem imamo enega podpredsednika, oziroma kandidata za podpredsednika, to je Jean-Marie Cavala. Kandidat za drugega podpredsednika, seveda. Kandidata sprašujem, ali soglaša s kandidaturo, kar je bilo sicer očitno, ampak vseeno. Sedaj eh, me ni več sram, glede na to, da me je kolega eh, javno predstavil. Dobro, torej kandidat se oglaša s kandidaturo in predlagam, da zopet glasujemo z aplauzom, s ploskanjem. Najlepša hvala in tudi vas, gospod Kavada, prosim, da se mi pridružite tukaj. Nadaljujemo z glasovanjem za tretjega podpredsednika. Imamo kandidata? Ja, predsednik. V imenu skupine ELS predlagam gospoda Aksla Fosa, zelo izkušenega poslanca, našega dobrega kolega in pa prijatelja za tretjega podpredsednika odbora Juri. Najlepša hvala. Se gospod Fos strinja, oziroma soglaša s kandidaturo? Da. Najlepša hvala tudi vam. Še enkrat sprašujem, ali obstaja morda še kak kandidat za tretjega podpredsednika. Če ne, potem predlagam, da gospoda Fosa izglasujemo z ploskanjem. Gospod Fos, tudi vas prosim, da se mi pridružite. Tako, Zdaj pa še naš četrti podpredsednik, imamo kandidata, gospod Regner. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot sem dejala že prej, kot četrto podpredsednik predlagam kolegico Madi de Fosteres. Uh, thank you, thank you. Najlepša hvala tudi vam. se gospa Devo Steres strinja, soglaša. Da, soglašam. Tudi vam se opravičujem za popačenje vašega imena in primka. Tako, kandidatka se strinja, soglaša s kandidaturo. Še kdo morda, še kakšen kandidat za četrtega podpredsednika? Ne, potem zopet zaploskajmo in kandidatko potrdimo. gospod Delovo, tudi vas prosim, da se nam pridružite, čeprav ne vem točno kje ali še kak sedeš na voljo. Še en sedež imamo za vas. Najlepša hvala vsem za to hitro in glasovanje Naslednja seja našega odbora bo 10. julija ob 9. zjutraj. Najlepša hvala, sedaj je konec.